Ok. Super. Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če se lahko posedete, kajti imamo zelo napet dnevni red in nujno moramo zaključiti najkasneje ob 11. Torej, uradno otvarjam zasedanje, če ni nobene pripombe, mislim, da lahko dnevni red potrdimo. Imam dobro novico. No, eno dobro in eno manj dobro. Najprej dobra. Po številnih težavah smo končno prišli do dogovora pri dosegu FC2. Predsedstvo ni uspelo zaključiti dela v Strasbourg tega oktobra, je Koreper vendarle sinoči sprejel pogoje tega dogovora in to formalno, Koreper z dne 8. novembra, včeraj torej, in to besedilo bo predmet glasovanja v plenumu z namenom potem stopa v veljavo v začetku leta 2018. Čestitke Jose Manuelu Fernandešu, našemu poročevalcu, ki pa se je upravičil za svojo odsotnost danes. In nedvomno bo sprejel ta pozitivna valovanja, ki mu jih pošiljamo. Manj dobra novica. Proračunska pogajanja, ki je začela 6. novembra danes ob 11.30, bo potekal trialog na svetu. Komisija je bila zelo natančna. Spomnili se boste, da je v ponedeljek komisar dejal, da nam bo zelo kmalo sporočil vsebino dokumenta, ki naj bi vseboval predloge za kompromisne rešitve. In res že v ponedeljek zjutraj smo ta dokument prejeli. Ampak v tem dokumentu sploh ni upoštevan parlament in stališča, ki jih je naša ekipa predstavili, zato menimo, da ta dokument ne more predstavljati osnove za nadaljno razpravo. S tem, ko smo sprejeli srednjeročni pregled, smo očitno izgubili vsa pogajalska, vse pogajalske možnosti do konca tega začetnega finančnega okvira. Skratka, če spravni postopek ne bo stekel, kot bi moral, lahko ugotovimo, da je to pač bila neka prva faza. Včeraj zvečer smo se srečali s komisarjem, skupaj z našim splošnim poročevalcem Zikvridom eh, Morešenom. Komisar pravi, da je to pač prvi korak in zato zdaj čakamo še en dokument. Poanta je v tem, da skušamo ohraniti kar veliko mero fleksibilnosti, kajti dokaj verjetno je, da bo leta 2018 eh, potrebno Turčiji nakazati kakšne 3 milijarde. In eh, prvotno je bilo predvideno, da bo proračun Unije zagotovil 1 milijardo, države članice 2 milijardi. Danes izgleda, da države članice ne bodo dale od sebe nič in da bo treba najti 3 milijarde v proračunu EU. In to nas seveda postavlja v zelo težek položaj, kajti človek se lahko vpraša, ali je ta osnutek proračuna sploh iskren osnutek saj konec koncev v njem ni tistih elementov, ki bi jih morali upoštevati v prihodnih letih. Torej, smo, kjer smo, upamo, da bomo 17. lahko zadevo zaključili, to je petek. Pripotovati boste morali iz Strasbura v Bruselj, da boste lahko sodelovali na tem spravnem postopku in upam, da bomo, kot rečeno, tam dosegli končni dogovor, čeprav imamo določene resne pomisleke, ki jih bomo tam tudi izrazili. Vsekakor pa vas bomo seveda sproti obveščali o naših razpravah. Mislim, da bo današnji tirolog dokaj kratek, saj svet še vedno nima pogajalskega mandata in eh, ostaja nekako ukopan na stališču, ki ni ravno blizu stališčem parlamenta. Torej, zdaj mislim, da se lahko lotimo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 Puis-je vous inviter à glisser Prosil bi vas, da ustavite glasovalne kartice, da preizkusimo sistem. Glasujemo, prosim, preizkusno glasovanje.

nekaj glasovanj še čakamo. Ja, bon, eh bien, le scrutin est clos. Dobro, konec tega poskusnega glasovanja torej. Zelo pozitivno, 16 za, 1 proti. Torej, če začnemo najprej poročilo Daniele Vjoti, uporaba sklada za prilagoditev globalizaciji. Alma Viva, amendma 1, kdo je za? Ja, moram še spomniti, da gre za amendma 1 skupaj z ustnim amendmajem. Kdo je za? Proti? Zdržani? sprejeta. Amantma dve za. Tudi v tem primeru imamo ustni amantma k amantmaju dve. Kdo je proti? Vzdržani sprejeto. Amantma tri za. Proti. Vzdržani sprejeto. Štiri za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amantma pet za. Proti. Vzdržani sprejeto. Amandma šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Še celotno besedilo in sicer poimensko glasujte, prosim. Nimate kartice? Dobro. ste vsi glasovali? Ne, trije manjkajo. Naprava ne deluje. Že, kdaj je pa pri vati? Torej, glasovalna naprava ne dela. Dobro, potem nam povejte, kako ste glasovali. Eden od vas ni glasoval. Dobro, konec glasovanja zdaj. Šestnajst za, tri je proti, eno zdržan. Gospa Toma, vi ste glasovali za. Torej, sedemnajst, gospa Tvijo, tudi za. Osemnajst, torej. Osemnajst, tri, ena. Čestitke gospodu Vjotju. Gremo naprej. Poročilo Jens Geier, Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih eh, informacijskih sistemov v področju svobode, varnosti in pravice. Amandma 10 za, proti 1 vzdržani. Sprejeto, amandma 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 15 za, proti proti? Vzdržani, sprejeto. Kompromis ena, za, proti. Vzdržani, sprejeto. Amandma dve je brezpredmeten, amandma štirinajst prav tako. Amandma tri, za, proti. Vzdržani, sprejeto. Amandma štiri, za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 16 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 5 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 17 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 18 za, proti vzdržani sprejeto. Amandma 7 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 19 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 8 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 20 za, proti, vzdržani sprejeto. Zdaj uvodne izjave, amandma ena za, proti, vzdržani sprejeto, amandma devet za, proti, vzdržani sprejeto. In sedaj še poimensko o celotnem besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujte, prosim. ste vsi oddali svoj glas? Konec glasovanja. 19.3. Gospa Toma proti, za. Gospa V. Vzdržani. Torej 23.1. Čestitke poročevalcu Jensu Gajerju, ki pa mu tudi dajem besedo. če se strinjate, bi najprej morda dali besedo komisiji. Gospod Jurel. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Koliko razumem, želite, da podam kratko predstavitev glede vseh transferjev oziroma prerasporeditev. Dobro. Številka 19. To je zgolj nekako proračunski prevod mobilizacije eh, sklada za prilagoditev globalizaciji, ki ste ga ravno kar izglasovali, to je torej standardni transfer iz eh, postavke rezerva v glavno postavko. Potem transfer oziroma prerasporeditev številka 21, tu gre za mobilizacijo nujne pomoči v višini 18 milijonov in pa prerasporeditev 26 milijonov iz drugih proračunskih postavk, oboje pa je namenjeno krepitvi skupne zunanje in varnostne politike. Naj spomnim, pred poletjem smo izglasovali in potrdili prerasporeditev številka 9, kjer smo 29 milijonov iz proračuna za skupno zunanje varstno politiko prerasporedili eh, postavko za eh, begunce. To je bilo zelo nujno takrat, takrat sem vam dejal, da bomo ponovno ocenili situacijo, to smo sedaj storili in eh, zdaj nam je uspelo identificirati te prerasporeditve in posledično potrebujemo mobilizacijo le 18 milijonov iz nujne rezerve. Naj tudi povem, da če bo to potrjeno, bo v nujni rezervi za preostanek leta ostalo 61,7 milijona, kar je po našem mnenju več kot dovolj za morebitne potrebe. Potem prerasporeditev številka 23, tu gre za zahtevo za prerasporeditev iz rezervne linije za partnerske sporozume o ribištvu, v eh, linijo za nujno pomoč. To izhaja iz štirih bilateralnih ribiških sporozumov z Mauretanijo, Mauriciusom, Sejšeli in Kiribatijem. Čisto pravno gledano je to potrebno potrditi do 15. novembra, zato se zahvaljujem gospodu Gajerju, da je to uvrstil tudi na dnevni red tega odbora pravočasno, da bo to glasovanje lahko danes tudi potekalo. Prerasporeditev 24 gre za predlog komisije za prenos sredstev, ki so sedaj razpoložljiva v naših postavkah za plače, da ukrepimo potrošnje na področju informacijskih tehnologij, da se odzovemo na nujne zahteve, kar zadeva digitalno preoblikovanje, da bo komisija torej pripravljena tudi na digitalno delovno okolje prihodnosti. In tudi tu bi vas prosili za sredstva za to, da lahko začnemo z premembo sistema, pročinskega sistema APAK komisije, ki se bliža koncu svoje koristne življenjske dobe. Zakaj smo ta sredstva našli tu v okviru postavke za plače? Zato, ker nam ni uspelo zaposliti ustreznih kandidatov ker nimamo ustreznih kandidatov na rezervnih listah. Zdaj je prerasporeditev 28, tu gre za zahtevo, da za približno 8 eh, milijonov uh, odobritev, za 8 milijonov povečamo postavko za carinski kodeks in identificirali smo ustrezne prerasporeditve predvsem iz Evropske agencije za kemikalije, kjer so bili prihodki iz naslova pristojbin višji kot predvidno, prav tako je nekaj preraspolitev iz AASE in uh, urade za publikacije. Potem preraspolitev 29 gre za predlog za krepitev programa za prehrano in krmo 27 milijonov tako pri odobritvah kot plačilih in tu naj bi predvsem financirali ukrepe za boj proti ptičji gripi in tu nam je uspelo identificirati ustrezne prerasporeditve za te potrebe in sicer iz inštrumenta za nujno pomoč in pa iz mehanizma za civilno zaščito, kjer je v tej pozni fazi v letu jasno, da teh sredstev ne bomo potrebovali. Končni in zadnji transfer oziroma prerasporeditev številka 30 za danes. To je v bistvu nekaj, kar eh, se ponavlja vsako leto. Komisija predlaga konec leta, da vse postavke potrošnje za administrativno podporo, ki niso potrebni, potem prenesemo v operativni del, da se to lahko uporabi za potrebe dejanskih programov in to gre predvsem za krepitev operativnih postavk obzore 2020 in do neke mere tudi ITER 2020. Cefrin Kozme. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala za ta pojasnila. No, prerasporeditev številka 30 eh, kaže, da v 1A potrebujemo več sredstev. Gospod Gajer, ja, hvala lepa, gospod predsednik. Torej, koliko jaz vidim, je večina prerasporeditev, ki jih predlaga komisija, neproblematičnih in eh, tu lahko samo predlagam, da to potrdimo. Pri dveh pa bi prosil za preložitev glasovanja, saj moramo nekatere zadeve še razjasniti. Torej, tek 19, to je jasno, to smo ravno kar politično potrdili, poročilo Vioti, to je bilo zdaj dokaj nedosledno, če bi politično nekaj zagovarjali, potem pa ne bi dali denarja nekoliko problematično je pri DK21. Namreč tu imamo situacijo, kjer se je oduzel denar iz te proračunske postavke z DK7, ker je komisija takrat utemeljevala, da bo da tega denarja sploh ne bo potrebovala pri tej postavki, zdaj pa ga potrebuje in zdaj ne bi ga vrnili. Zdaj ne pravim, da je to nemogoče, ampak eh, Nekakor pa to ni neko prepričljivo načrtovanje proračuna, tako da bi prosil komisijo, da tu še enkrat dobro pogledamo, kaj se je zgodilo. Sploh, ker to sodi v tisto veliko sliko, ki jo je tudi omenil že gospod Artvi, namreč podaljšanje dogovora s Turčijo za begunce in eh, vse to nekako se mi zdi, da sodi v sliko, da smo vse inštrumente na področju znanja politike do dobra pretresli, da smo lahko našli sredstva za ta inštrument za begunce v Turčiji in mislim, da bi bilo vendarle politično modro še enkrat preučiti na kakšen način eh, se zdaj gremo tole krpanko. Dobro, potem 23 eh, ni problem, 24 tudi ne. 28 pa je zopet problem. Veseli me, da Evropska komisija eh, prejema ta nadomestilo oziroma pristojbine, to je zelo dobra novica za agencije, s tem se razbremeni proračun, to je konec koncev temeljna ideja, ki sledimo odkar sem bil poročevalec za agencije, namreč kjer lahko pristojbine povečamo in te ne povzročajo problemov, potem lahko te pristojbine tudi ustrezno nesemo v proračun, da stranke teh agencij obremenimo, proračun pa razbremenimo. Ampak vendar le to ni čisto neproblematično, kajti, kar se mene tiče, ni še ravno jasno, kdaj naj bi bile agencije obveščene o teh transferih. EASA je zdaj v fazi nekih pilotnih preizkusov, glede katerih smo se dogovorili in eh, vsaj danes zjutraj kaže, da EASA potrebuje ta sredstva, tako da zato predlagam, da DEK 28 eh, zavrnemo, 29 potrdimo, eh, e DEK 30 prav tako vendar lepa je treba tu jasno povedati, da bodo kolegice in kolegi to tudi razumeli, namreč skupaj z Lekom 18 je komisija trdila, da ITER ne potrebuje donatnih sredstev, zdaj pa dobijo dodatna sredstva, eh, eh, ne sicer iz drugih področji, ampak iz lastne postavke za administracijo. To je sicer v redu, ampak če ITER ne potrebuje eh, denarja do konca leta, potem je bolje ta denar vrniti državam članicam. Če pa ITER ta denar dejansko še potrebuje, potem pa bi imel nekaj vprašanj glede predlogov komisije, kar zadeva prispevke ITER-ja za obramni program. Razumem situacijo, v kateri je komisija, absolutno in vedno znova državam članicam ponavljam, da je pomembno, da vemo, da je pri proračunu tako, da je odeja velika samo tako, če jo potegnemo preveč na vzgor, so noge na hladnem, če preveč na vzdolj, pa glava. Dejstvo pa je, da morajo države članice najti denar za politike, ki jih sprejmajo in jih je potem potrebno tudi financirati. In premikanje denarja potem postane dokaj mokotrpno in mislim, da si moramo vzeti čas, da se o zadevah jasno in temeljito pogovorimo, kajti to so argumenti, ki jih tudi lahko uporabimo v letnem proračunskem postopku, da mm, podržavam članicam jasno, da ne olajšujejo proračunske politike, ampak kako večjemu otežujejo na ta način. Hvala lepa. Hvala poročevalcu, splošnemu poročevalcu za proračun za leto 2017, torej predlagate, da preložimo glasovanje o DEK 21 in 28, je tako. Dobro. Monika Holmajer. Hvala lepa, gospod predsednik. Še eno dopolnilno vprašanje imam za komisijo. Nedavno sem eh, dobila informacijo, da pri stavbah, tu gre za DEC 24, pri stavbah eh, zelo veliko eh, novih varnostnih ukrepov, še posebej v naših delegacijah na nekoliko težavnejših območjih in pomembno je, da tam ne zaidemo v težave, kajti stavbe je potrebno ustrezno opremiti, da bodo zaposleni ustrezno zavarovani. To kot prvo, kot drugo, pri agencijah morda še ena zadeva. Jens imam nekoliko pomislekov glede tega pristopa s pristojbinami, kajti predvsem, ko gre za MSP-je in zagonska podjetja, ne želimo teh preveč obremeniti s pristojbinami. Torej, da jih ne obremenimo preveč z pristojbinami za njihove nove recepture oziroma formulacije kemičnih snovi, da jih na koncu obremenimo do te mere, da na koncu sploh ne bodo več vlagali eh, prošen na agencijo. In to je zelo pomembno v državah, kjer so gospodarske težave, ampak nasploh je to problem. In tu sprašujem komisijo pri EASI, se popolnoma strinjam, da to ni povezano s povečanjem pristojbin, ker gre tu za transfer. Tako da Mm, tu bi potrebovali nekaj več pojasnil, da ne bo šlo zgolj za prerasporedje znotraj proračuna in zato morajo zdaj podjetja računati na više pristojbine. To vsekakor ne bi bilo smiselno. Hvala lepa. Zdaj pa besedo dobi gospa Gresle. Hvala lepa. Hvala poročevalcu za analizo, s katero se popolnoma strinjam. Imam par vprašanj, kar zadeva DK21. Eh, je kar zabavno, da smo junija v inštrument za Turčijo eh, vzeli za ene postavke, zdaj pa iščemo denar drugo, da to, da to postavko ponovno napolnimo. Kaj se je to zgodilo? Eh, tako si to, tega nismo predstavljali. In potem še eno vprašanje, kar zadeva DEC 24. Sistem. Abak. Ni mi jasno, zakaj gre tu pri splošnih eh, stroških, vse nisem našla te številke. To, da je treba ta sistem posodobiti, to je absolutno nesporno. Vprašanje pa je, ali bi lahko dobili nek dokument, eh, kjer je govora o investicijah, ki so predvidene do leta 2022, kar zdaj je ta sistem eh, in kakšne naj bi te investicije bile. To bi bilo vsekakor zelo koristno za nadaljne delo, kajti parlament mora to imeti vse čas v mislih. In potem še vprašanje glede DEK 28, carinski zakonik. Tu ste zelo lepo povedali, da so se države članice dogovorile, da bodo nov sistem preložili za obdobje poletja 2020. Kako naj bi zdaj to posodobili za 33 milijonov evrov? Tako da meni se to ne zdi ravno dobra ideja in uh, rada bi slišala morda še kaj več, če lahko komisija pove kaj s tem v zvezi in uh, ne vem, morda bi to morali vendarle problematizirati v svetu, da tam poiščejo boljšo rešitev. Hvala lepa, gospa Gresle. Torej, najprej bi gospoda Jurela prosil, da odgovori na vprašanja. Uh, <clears throat> thank you, Chair. Um, I think from the side of the Commission, uh, Uh, Najlepša hvala. Strani Evropske komisije lahko sprejmamo predlog gospoda Taranda, da predložimo obravnavo tega predloga na 28. Mislim, da bi bilo dobro, da bi vmes odgovorili na vprašanje gospe Gresle, pa tudi gospe Holmajer, glede DEK 21. To je bolj težava za komisijo, mislim, da. Res potrebujemo ta sredstva, če želimo financirati misije CFSP, ki so predvidene. In te misije naj bi plačali v naslednjih nekaj tednih. Z nami je Kristjan Minje, vodja enote pri nas, ki bi vam lahko to še bolj obrazložil. Ampak najprej pojasnim situacijo. Če sem prav razumel, tukaj nekaj ni jasno. Pred poletjem smo se strinjali s tem, da naj bi 85 milijonov iz postavke CFSP preusmerili v financiranje infrastrukture za begunce v Turčiji. To smo potrebovali tudi za sirske šolarje v Turčiji, za katere je bilo treba izgraditi šolska poslopja, vsaj takrat. In komisija je takrat že obrazložila, da to lahko storimo, oziroma smo lahko storili, zretega, ker nismo videli, kakšna naj bi bila situacija s proračunom CFSP letos. Prekmalo je še, da bi bilo jasno, kako bo s tem. Štiri mesece poznaje se je ta situacija razjasnila. Odobrili smo določeno število novih misij in postalo je jasno, da je treba proračun CFSP okrepiti. Ampak dejstvo, da smo to odločitev preložili za štiri mesece, pomeni, da nam je uspelo v mestnem času opredeliti večino zahtevanih proračunskih sredstev v okviru prerasporeditev, pa tudi v okviru preusmerjanja sredstev iz prejšnjih misij. Samo 18 milijonov sredstev mobilizacije rezerve za to potrebujemo zdaj. Vem, da je ta postopek neobičajen in razumem tudi oklevanje ali pa pomisleke članov in članic tega odbora. Tudi sam sem se srčeval s podobnimi vprašanji na strani sveta. Seveda smo skušali upoštevati te kritike in prav gotovo bomo to upoštevali tudi v prihodnje. Da zato torej ni najboljši način dela. Bi vas pa prosil, če bi bilo le mogoče, da o tem glasujete danes, če nam date na voljo minuto ali dve, pa lahko moj kolega še pojasni, zakaj je to tako pomembno. Najlepša hvala. Glede 21. Sam sodelujem v posebnem odboru, na katerem tudi predsednik McAllister in ugotovili smo, da je prišlo do deficita v višini 50 milijonov evrov približno. To situacijo smo seveda obsodili. Jasno je, da obstaja močna potreba, da se zagotovijo posojila in pa ustrezna proračunska sredstva. Izvolite komisija. Najlepša hvala, gospod predsednik. Glede nujnih primerov, predvideni ste dve večji misiji CFSP, ki jih je treba podaljšati od zdaj do začetka decembra. Še posebej velja za Gruzijo, Libijo in Ukrajino. Ko smo čakali na proračunsko okrepito, smo se odločili tudi glede emisije v Iraku. Pred dvema tednoma je bilo to odobreno na svetu da se to izvaja, je pa to neka nova misija, ki ni bila predvidena v začetku letošnjega leta. Tudi to je nek dejavnik, ki smo ga morali upoštevati in tudi to nam je omogočalo, da bi imeli pogled v sam proračun. Zdaj na koncu leta pa veliko bolj razumemo, kaj je razpoložljivo in do konca meseca bomo lahko zagotovili obnovitev sredstev za te tri velike misije. Približno 80 milijonov evrov bo temu namenjenih nekaj kreditov še ostaja, nekaj stvari smo še pokrili, v vsakem primeru pa bomo morali okrepiti sredstvo, če želimo nadaljevati z delom CFSP. Približno 100 milijonov ljudi je na terenu trenutno, ki jih moramo poštevati. Najlepša hvala, gospod predsednik. Želite še nadaljevati? Da. Še nekaj vprašanj glede DEK 24 in DEK 30. Monika Holmajer je glede Dek 24 poprašala o varnosti teh zgradb, ima določene pomisleke glede tega, no sami smo ocenili to proračunsko postavko. Poraba znotraj te postavke leto se niže kot predvideno in glavni razlog za to podmerno porabo je nekaj drugega kot to, da se ta sredstva ne uporabljajo. Vrednost evra se je povečala v primerjavi z obstoječo stopno, ki je veljala ob oblikovanju proračuna. To je torej rezultat spremembe ali pa evolucije menjalnega tečaja. Gospod Gresle sem prosil tudi za nekaj dodatnih podrobnosti glede projekta ABAK, oziroma prosil me, če lahko predstavim te informacije, mislim, da je to mogoče doseči. No, tu pa še to, kar je povedal gospod Gajer od 30. V povezavi z ITER Vem, da stvari niso transparentne v tej predstavitvi, ampak pri Twitterju se dogaja to, da prosmeramo identični znesek 1,5 milijonov iz administrativne postavke v operativno postavko. In prerasporeditve iz administrativne postavke v operativno postavko ne mora upraviti sama komisija. Tukaj potrebujemo tudi proračunski organ, celotna poraba itera pa se ne spremeni. Tukaj ni podmerne porabe za iter ali pa čezmerne uporabe sredstev, tukaj gre za preusmeritev identičnega zneska iz administrativne postavke v operativno postavko v višini 1,5 milijona evrov. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala, gospod Jurel, gospod poročevalec, gospa Gresle. Ja, še vprašanje glede carinskega sistema. Dek 28. Euh, Pri 28 nas je zanimalo, ali bomo preložili glasovanje, razen če bi želeli odgovoriti na vprašanje gospe Gresle. Izvolite, imate besedo. Mislim, da bi bilo bolje, če bi se gospod Gresle pogovorila pozneje ali pa vam lahko ta odgovor podamo kar v pisni obliki, če je to za poročevalko sprejemljivo. Gospa Gresla, je to v redu? Dobro. Gospod poročevalec, izvolite. Ja, zum zum dek 21 folgen. Um... Ja, lahko se strinjam z vami glede dek 21. Dejstvo je, da ne moremo zdaj državati denar iz načelnih razlogov, zato ker se potrebuje denar drugo, da se izognemo nevarnim v narekovaj situacijah. No, ampak eh, pomembno je, da to slišijo predvsem kolegice in kolegi iz sveta, ki so tudi tu v dvorani. To smo zdaj primorani početi zato, ker svet ni sposoben zagotoviti dodatnega denarja za reševanje zonanje političnih nujnih zadev, na katere nismo računali leta 2014, ko je bil ta večetni finančni okvir sprejet. To se odvija na podlagi prerazporeditve sredstev za, oziroma delitve sredstev za uh, inštrument za Turčijo, milijarda iz uh, proračuna EU, dve milijardi iz uh, držav članic. Tako da pogledamo, kaj se tu zgodi, če bi vse predloge držav članic upoštevali da bodo namreč vse tri milijarde prišle iz proračuna EU, potem bomo na vsakem zasedanju imeli takšne pogovore in tega se mi ne da. Tako da na tej osnovi eh, bi predlagal, da sprejmemo vse prerasporeditve razen 28. Najlepša hvala, gospod poročevalec, hvala, da ste omaknili pridržek glede 28. Tukaj gre za urgentno situacijo. Smo se pa znašli v paradoksalni situaciji, pogosto prije do podmernega izvajanja poročuna za CFSP, letos pa je situacija obratna. In posojila so bila zagotovljena za veliko težavo zaradi deficita v višini 50 milijonov evrov. Gospod poročevalec bi lahko glasovali o sklopu vseh prerasporeditev za izjemo DEG 28. Dobro, glasovali bomo elektronsko. Začetek glasovanja. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Gospa Tomas, ste glasovali za, gospa Vija prav tako. 23 glasov za, 3 proti, ni vzdržanih. Besedo ima gospod Tarend. In sicer gre za prerasporeditve za druge sekcije. Izvolite, gospod poročevalec. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dovolite mi, krajši uvod, ki ni povezan nujno z našimi prerasporeditvami. Pred 28 leti se je rušil berlinski zid in nekateri kolegi, gospod Šulin, gospod Vajdre, gospod Manka in nekateri drugi smo bili v tej čestitljivi družbi in gospod Gresle in vsi ostali. Uh, in... To je bil torej pomemben dogodek, v smislu krepitve evropske enotnosti in skupnih vrednot. Ne moramo pa podpirati čisto vseh oblik praks, ki so jih razvile nekatere starejše države članice. Še to še posebej zadeva eno prerasporeditev, prav gotovo to ne bo vsililo kolegov iz odbora regi. In sicer 1. december 2017 Vem, da se stališča glede tega razhajajo, ampak dovolite mi, da ponovim svoje tolmačenje tega vprašanja. Ta institucija je dobila na začetku leta proračun, s katerim bi morali uspeti pokriti število vseh tujitev na dan, dogodkov s političnimi skupinami in tako dalje načeloma se strinjam, da je mogoče privrčevana sredstva nameniti tudi nekaterim projektom, zaradi tega, ker se naše institucije lahko pogovarjajo v ustreznem obsegu, vendar pa jih ne, jih, nas jih ne, ne more več nihče poslušati. Gospa Holmar, morda se s tem ne strinjate, morda mi boste zamerili, ampak naj pojasnim, zakaj gre. V času finančne krize smo se dogovorili glede krčitve proračuna, pet odstotkov manj osebja v petih letih in tako dalje in tako dalje. Še vedno pa opažamo, da obstajajo nekatere postavke, znotraj katerih lahko vrčujemo. Tukaj gre za nekatera sredstva, ki jih ne porabljamo. In morda obstajajo boljši načini za porabo teh rezerv, kot je to, da odpiramo nekakšna zastopništva, najemamo ljudi, ki so odgovorni za tujte in tako dalje. Pripričan sem, da je Twitter kot fenomen družbenih medijev nekaj, kar spodbuja ne pismenost in slabo medsebojno razumevanje. To ni nekaj, kar bi lahko vodilo v kaj dobrega. Tukaj ne bom izredno omenjal predsednika Združenih držav po imenu, morda bi ga lahko omenil po njegovem računu na Twitterju. Po mojem mnenju, odbor regij ne potrebuje te prerasporeditve in mislim, da se zaradi tega ne bi zgodilo nič slabega. Je pa to moje osebno mnenje in vsem se lepo zahvaljujem, da ste mi bili pripravljeni prisluhniti. Lahko o tem glasujemo. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Ima kdo Kakšen komentar, gospa Holmajer? Povedati sem želela naslednje. Odbor regij ravna tako, kot je predvideno v proračunu. Vedno kritiziramo, da ne komunicirajo dobro. No, zdaj so se končno potrudili in dobro začne, začeli komunicirati. In tukaj nimam uh, v mislih samo Twitterja, čeprav imam tudi v zvezi s tem svoje mnenje. Ampak mislim, da bi morali odločitve odbora regiji vseeno spoštovati, saj to ne vpliva tako zelo na proračun. Hvala. Merci, ki dotres. Najlepša hvala. Ima še kdo kakšno pripombo? Ne. Čaka nas torej elektronsko glasovanje o prerasporeditvah za odbor regij in sicer kaj za proračun za leto 2017. Začetek glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Gospod Toma, ste glasovali za, gospod Vir prav tako. 18 glasov za, 6 glasov proti, 1 vzdržan. Poročevalec nam je povedal, da drugi primeri prerazpoditev niso problematični, ampak da bo treba to še potrditi. Zato sicer ne potrebujemo glasovanja, če temu nihče ne ugovarja, bom enostavno sklenil, da lahko to potrdimo. Zdaj pa ima besedo Monika Holmar, ki nam bo predstavila točko povezano z Finsko. Sicer ne bi dobili tudi več informacij o tem. Um, iz... Dragi predsednik, kar zadeva nepremičninsko politiko, gre za projekt EKA, o tem smo že govorili. EKA je trenutno v Helsinkih. Imajo najemno pogodbo do 31. decembra 2019. Zato morajo razmisliti, ali želijo v tej zgradbi ostati ali bodo šli drugam. Zato so izvedli podroben postopek. Navezali so stike z več kot 100 nepremičninskimi podjetji, imeli so tudi oglase in razpise, na koncu pa so našli novo zgradbo, ki je blizu stare. V tej stari je bila zadnja renovacija leta 80 in jasno je, da je treba zgradbo popolnoma prenoviti. Dela bodo zelo zapletena in zgradbo bodo morali začasno za dve leti popolnoma zapustiti, potem pa se bodo preselili nazaj zato se je Eka, po mojem mnenju, upravičeno odločila, da si poišče drugo zgradbo. Nova zgradba je v osrednji, osrednjem poslovnem okrožju v Helsinkih. Zgradba je sestavljena iz dveh delov, od 2020 do 2030 naj bi tekla najemna pogodba, za pet let pa se lahko to še podaljša. zgradba je bila oziroma bo zgrajena leta 2019. Gre za popolnoma novo zgradbo, ki ustreza in bo ustrezala zahtevam Eke. Površine so bolj optimizirane. Zdaj je 18 tisoč eh, kvadratnih metrov, v starih je več kot 24 tisoč kvadratnih metrov. Eka se je zelo sistematično tega lotila. Stroški, in tukaj bom vzela vse stroške na letni ravni, osem cela dva ena pet milijona evrov, prej so bili stroški osem cela devet štiri štiri milijona evrov stroški bodo nižji, čeprav bodo večji na kvadratni meter. Mislim, da bi morali to podpreti. Če se odbor strinja, bi predlagala, da jaz in predsednik odbora Eki v dveh točkah pošljeva priporočilo. De facto ni možno prekiniti te pogodbe. Če bi to storili, bo treba plačati 100 odstotkov ali 80 odstotkov. To je relativno veliko in od eme naprej sem kritična do tovrstnih določb. Zato priporočilo, da si poiščemo nekega drugega podnajemnika ali pa možnost, da bi lahko postopoma prišli bližje do možnosti prekinitve če bi torej prej zapustili to dvorano, zgradbo, ne bi bilo treba plačevati več 80 odstotkov. Ampak dobro, ne bi bilo smiselno vsega podreti samo zaradi tega. In drugič, obstaja tudi možnost nakupa v določeni točki in če bi o tem razmislili, bi morali preučiti trg ali nakupna cena odraža tržno ceno torej da bi prej izvedli ustrezno analizo, preden se odločimo za nakup. Mislim, da je to v skladu z uredbo tako ali tako nujno potrebno. Toliko o EKI, priporočam pa, da to potrdimo in tudi seveda pismo, ki bi to spremljalo. Najlepša hvala, gospod poročevalka, za ta prepričljiva pojasnila. Prav gotovo bi lahko podprli vaše predloge. Gospod Tarand, izvolite. Najlepša hvala. Želel bi vas obvestiti tako vas, kot tudi poročevalko, kot najpremičninsko politiko. Ko smo lahko pritihotapili ameriško različico monopolja domov, so bile najdražje. Hmm parcele na nekaterih drugih parcelah, kot eh, na tisti, za katero ste se odločili vi oziroma boste podprli, tako da verjetno počnete pravo stvar, gospa poročevalka. No, glede kupovanja cenejših parcel, morda je dobro kupovati eh, cenejše parcele, ki jim bo potem narasla cena, namesto da kupujemo draže. Voilà une contribution au débat. No, to je bil vaš prispevek k tej razpravi. Najlepša hvala. Zaveste, da skušamo vsi znotraj institucije Evropske unije poiskati najcenejše možnosti. V odsotnosti gospoda Gera predlagam, da se lotimo elektronskega glasovanja, gre torej za priporočila gospe Monike Holmajer. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Gospa Toma, ste glasovali pozitivno, gospa Vijo prav tako. To torej pomeni 24 glasov za, en glas proti. Ne, ni res. Tokrat je naprava končno začela delovati. 23 za, en proti, en vzdržan. Glede nepremičninske politike mislim, da naj ne bi imeli novih informacij. Zaključili smo torej sklopom glasovanja. Najlepša hvala za vašo udeležbo. Zdaj pa bomo prisluhnili našemu poročevalcu Razvonu Popi ki bo predstavil uporabo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Finske. Gospod poročevalec, izvolite. Najlepša hvala. Gospod predsednik, 12. junija letos je Finska podala vlogo za EGF potem ko je bilo odpuščenih 1660 delovcev v maloprodajnem sektorju na zahodu te države. Od oktobra 2016 Finska zagotavlja osebne storitve za odpuščene. Naprimer, nekatera usposabljanja, delavnice, scheme startupov, pa tudi drugi trgovinski ukrepi so predvideni. 2 milijona 500 tisoč evrov naj bi bilo predvidenih iz sklada ESBG za teh 100 tisoč odpuščenih. 76 odstotkov tega je žensk. No, zaradi hrupa v ozadju vam težko sledimo. Predstavili boste prvo poročilo na domestice gospoda Negreska, ki je zdaj ponovno vzadju zaposleni na vladi, tisti, ki zapuščate dvorane, prosim vas, da to storite čim tiše. Lep dan naprej. Gospod poročevalec, ponovno vas prosim, da nadaljujete s to predstavitvijo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Kot sem povedal, bodo te storitve stale 2 milijona 429 tisoč 60 evrov iz sklada EGF za 105 tisoč zaposlenih, od katerega je 76 odstotkov žensk. Eden od razlogov, ki so pripeljali do te situacije, so prav gotovo spletne prodajalne, še posebej tiste izven teritorija Evropske unije. Te zauzemajo kar 19 odstotkov vseh spletnih prodajev. Mislim, da bi to že lahko sprožilo alarm na strani Evropske komisije, ki bi morala oblikovati nove programe za digitalizacijo in digitalni prehod, ne le v maloprodajnem sektorju, ampak tudi na drugih področjih. Kar zadeva to ulogo, pa ne povem, da je to uloga za največ ljudi doslej. Na osnovi te vloge ne bi pomagali tem ljudem, da najdejo novo delovno mesto ali pa zaženejo novo podjetje, je pa poprečje eno najnižjih. 1600 evrov na posameznika naj bi bilo na voljo. Zato smo prosili za hitro mobilizacijo teh sredstev, tako da bomo lahko pomagali vsem tem zaposlenim že do 12. julija 2019. Najlepša hvala, ima kdo kakšen komentar? bi želel kdo to pokomentirati. Tukaj gre za vprašanje, o katerem bomo prav gotovo ponovno govorili. Določeno število operaterjev v verigi dobaviteljev, konkretno hipermarketi, ravno kar izvajo prestrukturacijo ali pa se zapirajo. In zato se izgublja tudi delovna mesta, še posebej za tiste, ki delajo na blagajni, zaradi robotizacije teh delovnih mest ni več potrebe po teh ljudi, ljudeh in eden izmed glavnih razlogov je tudi spletna prodaja. Zaradi tega je še bolj ogrožena logika samega sklada za prilagoditev globalizaciji. In mislim, da se bo situacija še poglobila v naslednjih mesecih in letih. S svojimi sklepi ste skušali potrditi to dodelitev sredstev. Rok za oddajo predlogu sprememb je 16. november ob 10. Takrat 20. novembra bomo glasovali o tem na odboru za proračun. Konec novembra na minim plenarki tukaj v Bruslu pa bomo glasovali o celotnem poročilu. Besedo ima Marie Pierre Dio, ki bo predstavila prvo poročilo na proročilskem odboru. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi tukaj gre za vprašanje Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije, osma vloga Grčije in tukaj gre za gospodarski sektor, za trgovino na drobno. Še vedno se soočamo s precej zaskrbljujočo situacijo v tej državi največja stopnja brezposobnosti v Evropi, gospodarska recesija, velika konkurenčnost, ki vpliva na ta sektor v Evropski uniji. Letni promet se je zmanjšal za 63 odstotkov v času 2008 do 2016. Ta sredstva zadeva 9 podjetij, 4,7 milijonov evrov. Želela bi vas upozoriti na dejstvo, da 85 odstotkov zaposlenih je starejših, torej 25 odstotkov tega dela že je starejših in to ogroža tudi perspektivo teh podjetij. Podariti moramo tudi pomen po transparentnosti, pomembno je optimizirati sodelovanje in pomagati tem osebam, da poiščejo ustrezne delovne mesta. Po drugi strani bi želela povedati, da bi morali za sredstvi podpreti tudi ustanavljanje podjetij, še posebej v obliki zadrug, mislim, da bi lahko poskrbeli za nekakšno alternativno schemo podjetij, ki bo bolj odporna na gospodarsko krizo. Prav gotovo bomo s tem skladom zagotovili ustrezna sredstva za obravnavo te nujne situacije, to potrebujemo, vendar pa moramo obeno opozarjati tudi na dejstvo, da v primeru nujnih primerov in uporabe tega sklada moramo razmišljati tudi o nekakšni globalni strategiji v smislu gospodarske in trgovinske strategije perspektive ter uporabljati v ta namen tudi nekatere lokalne instrumente. Mikrofon za govornika, prosim. Radi k, k Pardonnez-moi, je Se pravi, čujem. Zahvaljujem se poročevalki in čestitam. Zdi se, da nihče ne želi podati dodatnih komentarjev. Zdi se, da ste vsi dovoljni s predlogom poročevalka. Do 3. popoldne 10. novembra morate vložiti predloge sprememb. 20. novembra bomo o tem glasovali na tem odboru in to besedilo bomo obravnavali na mini plenarnem zasedanju konec novembra tukaj v Bruslju. Zdaj pa ima besedo Timo Vulken, ki bo predstavil solidarnostno enoto. Izvolite. Hvala lepa. Zdaj bom zaključil verigo poročil v odboru. Nekaj želim povedati o Evropski solidarnostni enoti. Mislim, da bi bilo dobro, če bi imeli pravno podlago za to, da bi zagotovili spodbudo da bi mladim v Evropi dali možnost, da poskusijo prispevati k temu, da evropski projekt napreduje in da prispevajo k boljšemu življenju drugih. V predlogu je predvideno, da bi v obdobju 2018 do 2020 v 75 odstotkih to financirali iz transferjev, še posebej iz naslednjih programov iz Erasmus, plus, iz programa za zaposlovanje in socialne inovacije, iz sklada za zaščito pred katastrofami, iz eh, kmetijskega sklada in iz Evropskega sklada za podeželski razvoj. 25 odstotkov pa naj bi prišlo v obliki novih finančnih sredstev v liniji moje skupine in v liniji našega odbora je moj osnutek v načelu in v skladu z načelom nov program nova sredstva. To smo sklenili tudi v plenarnem tednu. Potem, ko sem oddal svoje mnenje, sem o tem govoril z kolegicami in kolegi. Od komisije sem dobil kar nekaj podrobnih informacij in zato bom svoje poročilo prilagodil, še posebej kar zadeva prerasporeditve iz programa Erasmus. Jasno je postalo, da bo tisti denar, ki naj bi prišel iz Erasmusa, ustrezal tistemu delu, ki je namenjen za Evropsko prostovoljno enoto in tam bo namenjen notranjim dejavnostim v okviru EU zato, da bi lahko zagotovili, da bo ESC prevzel te dejavnosti, je po mojem mnenju spremljivo, da potrdimo ta transfer. Ampak to velja samo za ta primer. V drugih primerih to ne velja, zato mislim, da se moramo pri drugih transferih držati načela nov program, nova sredstva. Zato kakor sem dejal, bom prilagodil svoje mnenje. In 14. november je rok za uložitev predlogov sprememb. Toliko od mene. Hvala. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Kdo so tisti poročevalci v senci, ki bi si želeli predstaviti svoje mnenje? Gospod Depri, morda gospoda Fernande še ni. Da, najlepša hvala, gospod predsednik. Pazljivo sem prisluhnil našemu poročevalcu, vendar pa me njegova argumentacija ni popolnoma prepričala. Tukaj imamo vse te programe, ki jih bo lansirala Evropska komisija, tako rekoč. Vemo, da je Erasmus Plus absolutna prioriteta za nas. In zato ne razumemo skladno, s katero logiko naj bi uporabili del sredstev iz Erasmusa plus za financiranje teh novih programov. Zdaj se bo začelo pogajanje s svetom v okviru trialoga in zdi se mi, da bi bila to lahko tista idealna, idealna tematika za to, da bi zagotovili dodatna sredstva za financiranje to vrstnih programov. Razumem argumentacijo, ki jo je predstavil naš poročevalec, ampak ne vidim, kakšna je ta načelna enačba, da ne bi torej uporabili sredstva iz Erasmusa za te nove programe. Sami namreč menimo, da je program Erasmus strateškega pomena na ravni Evropske unije in kako lahko potem ta sredstva uporabljamo za financiranje česa drugega. Sam sicer ne morem podati dokončnega stališča, saj še ne vem, kakšne bodo rezultati tega trialoga. Bi bilo pa dobro, da bi naša delegacija zaprosila za to, da bo zagotovljeno financiranje novih programov na osnovi novih sredstev. Hvala, gospod. Najprej gospod Kölme. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se opravičujem. Danes zjutraj sem imel nažalost drug termin, ki ga nisem uspel preložiti, zato sem zamujal ampak v zvezi s tem lahko rečem, da se strinjam z kolego Deprejem. Ta program je dober, to je jasno, ampak o financiranju se moramo še pogovoriti. Za mene je to nekoliko nepregledno, torej odkot bomo dobili ta sredstva, kajti po eni strani pravimo, da potrebujemo več denarja v določenih proračunskih vrsticah, potem pa, ko dobimo nov predlog, začnemo s preusmerjanjem. Mislim, da moramo pogledati, kaj ima prednost. To postavljanje prioritet mora biti potem tudi merilo za porabo finančnih sredstev. Najlepša hvala v imenu. Gue, gospa. Vju, ne? Nimate pripomb? Gospod Tarand se je umaknil. Ali bi si še kdo želel besedo danes zjutraj, še kdo drug? Gospod Depre, še enkrat ne. Gospod Jurel, v imenu komisije, ne. Še nekdo drug prej. Um, thank you, uh, Mr. President. Uh... Hvala lepa kratek komentar v zvezi s tem. Če sredstva iz ene proračunske vrstice preusmerjamo v drugo proračunsko vrstico, potem bi to lahko upravičili, če bi tudi dejavnosti preusmerjali. Zato moramo to natančno preučiti v luči predlaganih dejavnosti, torej da vidimo, kaj želimo sploh doseči. To bi bilo logično preusmerjanje v okviru proračuna ali katerekoli druge organizacije na ravni EU ali lokalnega sveta. To moramo natančno preučiti. Ampak, če preusmerjena sredstva jemljajo podporo dejavnostim, potem bi se morali temu seveda upreti. smo v določeni fazi izvajanja večletnega finančnega okvira in če preusmerjanje finančnih sredstev ni mogoče, potem bi bilo morda bolje, da bi s temi programi počakali do naslednjega večletnega finančnega okvira, ne pa da uvajamo kar nekaj programov, ki bi bili potem slabše finančno podprti. Morda je včasih bolje početi manj in bolje, kot pa več in slabše. Ampak v splošnem se strinjam z gospodom Vilkenom. Mislim, da je dobro predstavil stališče. Predloge sprememb bomo natančno preučili. Najlepša hvala. Merci. Najlepša hvala, gospod Jurel, v imenu komisije. Merci, hvala, gospod predsednik. Vraj. Kratek bom, ampak mislim, da je dobro, če na začetku pojasnimo določene elemente, glede na to, kar so povedali poslanci. Najprej, kar zadeva predlagano pre usmeritev iz Erasmusa. Jasno mora biti, da 100 odstotkov predlagane preusmeritve prihaja iz sredstev, ki so predvidena za Evropsko unijo prostovoljno službo. Te dejavnosti naj bi prevzel ali prevzela Evropska solidarnostna enota. Torej ne bo vpliva na ključne dejavnosti Erasmusa Plus v zvezi z višjim izobraževanjem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem. To sem želel jasno izpostaviti, zato ker to je ključni del predloga komisije. Ne bomo se dotikali financ za viš, više izobraževanje in usposabljanje. Vsa sredstva bi bila tako ali tako namenjena prostovoljnim dejavnostim, kar bo prevzela solidarnostna enota. Drugi komentar zadeva prispevke iz drugih proračunskih vrstic, kolikor razumemo, je naš predlog v zvezi s tem v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta 6. aprila letos, kjer je parlament pozval komisijo, da poenostavi prostovoljne storitve po vsej Evropski uniji, vključno z strukturnimi programi in programom LIFE zato da bi imeli enotno točko stika za koordinacijo. Mislim, da je to v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta. Z veseljem pa bom odgovoril na kakršnakoli dodatna vprašanja, če bo treba. Hvala. Najlepša hvala, gospod Virel, ki je predstavil stališče v imenu Gide Bač. Gospod Robert Franz, izvolite. Morning. I would just like to... Dobro jutro. Gospod Realis GD Budž ima prav nobene druge dejavnosti v okviru Erasmus Plus ne bodo prizadete zaradi tega prenosa in komisija želi oblikovati enotno točko vstopa za različne prostovoljne dejavnosti. Cilj programov ne bo ogrožen. Cili Evropske solidarnostne enote so v skladu z cilji, ki se trenutno zasleduje v okviru financiranja. Hvala. Najlepša hvala. Evropska solidarnostna enota je torej prestrukturirana oblika prejšnje prostovoljske enote. Gospod Deprej, izvolite. Gospod predsednik, podpiram logiko, ki jo je predstavil gospod Jurela pod pogojem, da lahko dokažemo, da bomo tiste sredstva, ki jih zdaj mobiliziramo za prostovoljsko enoto, dejansko skladili za prihodnjo Evropsko solidarnost enoto, da gre tukaj za isti obseg sredstva. Mnoje mnenje, čeprav to mogo, da ni res, pa je, da so sredstva za prostovoljsko enoto zdaj precej omejena in prav tako preniska, zato ker je bilo predvideno za Evropsko solidarnostno enoto. In zato imam vprašanje gospoda, za gospoda Jurela, ali se motim ali ne. Ne porablja se sicer zdaj toliko sredstev za prostovoljsko enoto, ampak v prihodnosti bomo prav gotovo zahtevali več sredstev v korist Evropske solidarnostne enote. Ali pa se motim? Sam bi želel podarjati pomen Erasmusa. Letos je bila 30. obletnica tega programa. In strani voditeljev držav. Je bilo seveda pričakovati, da bodo slavili uspehe tega programa, da so torej dva glavna pozitivna rezultata Evrope, Euro in pa Erasmus. Erasmus pa je zdaj postal nekakšna problematika. Pazljivi moramo biti glede tega, da ne bomo slučajno zmanjšali sredstev za Erasmus za voljo tega. Gospod Jural bi lahko obrazložili kako s pomisliki gospoda Depreja. Z veseljem, gospod predsednik, prav imate, ko pravite, da sredstva, ki so razpoložljiva za Erasmus in pa za prostovoljsko enoto, niso dovolj, da bi s temi pokrili vse zahteve, ki izhajajo iz novega predloga. In zato je Evropska komisija predlagala nova, sveže sredstva, top-up že obstoječih sredstev. Prerasporeditev, ki bo prišla iz programa Erasmus, ne bo dovolj lahko pa potrdim, da ta denar, ki ga bomo prevzeli iz Erasmusa, zadeva le ta sklad za prostovoljsko enoto. To mora biti jasno. Najlepša hvala, gospa Toma. Čisto na kratko, gospod predsednik, to, kar me najbolj skrbi, je podobno kot to, kar ste povedali vi. Ali bodo sredstva za Erasmus? ustrezna. Erasmus Plus podaremo že od začetka tega večletnega finančnega okvira, to skušamo tudi razširiti, kar pa vodi v nekatere frustracije. O Erasmusu morda preveč razmišljamo kot o nekakšnem elitnem instrumentu, ki je na voljo le višjim študentskim kadrom. To morda ni najbolje, ampak prav gotovo še vedno potrebujemo razširitev sredstev za Erasmus. Glavno vprašanje je torej, sicer razumem argumente komisije, skladno s temi, naj bi bilo to, kar ste prevzeli iz Erasmusa, skladno z politiko, ki smo jo sprejeli. Ampak razširjenih sredstev za Erasmus ne bi mogli uporabiti za nove instrumente. novi izdatki, nova namenska sredstva in nove preusmeritve. Mislim, da gre bolj kot za ohranitev teh sredstev, to zato, da izboljšamo program, ki najbolje deluje in ki ga je treba še okrepiti in razširiti. Najlepša hvala tako enim kot drugim za predstavljene argumente pred začetkom triloga o spravnem postopku za proračun 2018. Gospod poročevalec, boste sklenili? Ganz kurz, sehr geehrt. Čisto na kratko, hvala gospod predsednik, kolegice in kolegi, hvala lepa. Hvala za izmenjavo mnen danes, do povdan. Še enkrat želim povdariti, da je prav to, kar je zdaj povedala komisija, da bodo sredstva Evropske prostovoljne službe prenesena v Evropsko solidarnostno enoto za iste namene. To sem povedal že na začetku, zato bom poročilo ustrezno prilagodil. Vsi se zavedamo, da je program Erasmus premalo financiran, Vemo pa tudi, da je Evropska prostovoljna služba del Erasmusa. Ta prostovoljna služba se bo z solidarnostno enoto zdaj razvijala naprej, zato sem zadovoljen. Sredstva, ki so bila že prej namenjena prostovoljnemu delu, bodo zdaj na voljo tudi v solidarnostni enoti in to bo prispevalo k temu, da se bo prostovoljna služba razvijala še naprej hvala lepa za predloge sprememb in hvala lepa za razpravo. Merci. Hvala lepa poročevalcu. Torej, rok za vložitev bandmajev je najkasneje 14. novembra ob 12. Glasovanje v odboru za proračun 4. decembr. Podati moramo svoje mnenje in odbor za kulturo, ki je vodilni odbor, pa bo opravil glasovanje v odbor za kulturo, torej januarja prihodnje leto. Gospod Kolmel, glede izmenjave informacij o kaznjivih dejanjih in. Torilcih iz tretjih držav in eh, oseb brez državljanstva. Izvolite, beseda je vaša. Da. Hvala lepa, gospod predsednik. Sistem e-kriz je začel z delovanjem leta 2012 in države članice lahko zdaj dobijo veliko informacij o državljanah Evropske unije in o prejšnjih kazenskih obsodbah. In to naj bi zdaj veljalo tudi za državljane tretjih držav in ljudi brez državljanstva po sistemu zadetek brez zadetka. Zaenkrat pa ta postopek ni učinkovit. Ta postopek zadetek brez zadetka pomeni, da se pač postopek sproži, potem pa ugotovimo, ali je prišlo do zadetka ali ne. In Zakaj se sistem tako omejeno uporablja? Države članice, ki jih ti podatki zanimajo, potem po potrebi morajo to po izvedbo poslati vse države, zato ker gre za decentralizirani sistem. Če želi Francija nekaj vedeti o določeni osebi, potem mora po izvedbo poslati v 27 drugih držav. To je seveda zelo velik birokratski napor. In stroški se ocenjujejo na 78 milijonov evrov na letni ravni. To je zelo veliko. To je tudi slab postopek. Ta postopek se imenuje ECRIS na kratko. Gre za državljane tretjih držav in osebe brez državljanstva. Problema pri državljanih EU ni, zato ker je tako, da če pa želim nekaj vedeti o Špancu, potem vprašam Španijo. No, pri državljanih tretjih držav in oseba preč državljanstva to ni mogoče. To je pripeljalo do tega, da se sistem uporablja le v petih odstotkih primerov. Pred nekaj meseci je prišlo do razvoja dogodkov, vključno z terorističnimi napadi in izkazalo se je, da potrebujemo dopolnilni zakonodajni predlog za to, da bi pripravili centraliziran sistem za obdelavo teh poizvedb. Nov predlog se posveča centraliziranemu sistemu, ki bi ga vzpostavila agencija EU LISA in ga tudi upravljala. Tam bi bili shranjeni alfanumerični podatki, prstni otisi in podobe obraza državljanov, kadar so na voljo. To po mojem mnenju ponuja prednost, zato ker to omogoča neposreden dostop Eurojusta, Europola in um, tudi EU-lise. To je zelo pomembno tudi zato, ker se bodo bolje povezali zbirke podatkov med državami članicami, zato da bi lahko bolj učinkovito preprečevali terorizem in preganjali kriminalce. S pomočjo centraliziranega sistema bodo države članice lahko ugotovile, v kateri drugi državi članici je mogoče najti kazenske kartoteke državljana tretje države ali osebe brez državljanstva zato da bodo te države lahko uporabile podatke ECRIS, da bi lahko preprečili teroristične napade ali pa da bi pregon lahko stekel bolj učinkovito. In to velja za vse države članice. Predlog uredbe se želi izogniti pomakljivim podatkom, zato želimo, da bi organi lahko hitro dobili vse potrebne podatke. Finančne ocene so naslednje. Komisija ocenjuje, da bi enkratni stroški za proračun za razvoj in delovanje sistema v obdobju 2018-2020 znašali 13 milijonov evrov, vključno stroški za zaposlitev petih pogodbenih sodelavcev. Zato, da se pomaga pri oblikovanju agencije EU LISA. Letni stroški se ocenjujejo na 2,1 milijona evrov letno. Enkratni stroški za države članice so ocenjeni na 13,3 milijona evrov. Letni stroški za države članice pa naj bi s časom narasli s približno 6 milijonov na največ 15,4 milijona evrov. Če vzamemo to skupaj, to pomeni, da bomo morali porabiti 26 milijonov evrov za namestitev sistema, potem pa bomo imeli tekoče stroške v približno 17,5 milijona evrov. To ni nič, ampak vedeti je treba, da bomo kar nekaj privrčevali, kajti trenutni sistem stane na leto 78 milijonov evrov. Če oduzamemo enkratne stroške, potem bomo letne stroške zmanjšali za približno 60 milijonov evrov in to je odlično. Stroški za proračun EU v okviru te časovnice bi lahko bili pokriti iz proračunske vrstice EU LISA, če bomo mi seveda okrepili sredstva. In to je v skladu z trenutnim večletnim finančnim okvirom. Od leta 2021 pa se pričakuje, da bodo stroški nižji. V okviru naslednjega večletnega finančnega okvira bi lahko poskrbeli tudi za to. Vsaka država članica bo sama krila stroške za delovanje e-krisa, prav tako bodo skrbeli za svoje zbirke podatkov in zbirke podatkov prsnih odtisov. Zato mislim, da so ocenjeni stroški za proračun EU primerni in sorazmerni. Čeprav je cena novega predloga višja za države članice in EU kot predlog iz leta 2016, mislim, da bi morali upoštevati ta velika vrčevanja na dolgi rok. Zato je po mojem mnenju postopek v celoti gospodarsko smotrn, obenem pa bomo tudi dvignili kakovost. Vseeno pa spodbujem komisijo, da agencijo EU Liza in države članice, da zagotovijo najvišjo možno stopnjo stroškovne učinkovitosti med uvajanjem in izvajanjem sistema. Zato smo uložili tudi nekaj predlogov sprememb. Kot odbor proračun bomo to predlagali pristojnemu odboru. Hvala. Hvala, gospod Kolmer. Hvala tudi, da ste izpostavili dodano vrednost tega predloga. Tako da se obračam kolegom, gospod Deprej, ste prosili za besedo? Izvolite. Hvala, predsednik. Torej, najprej naj povem, da se zelo, zelo, če ne že skoraj popolnoma, strinjam s tem, kar je dejal kolega Krmel. Torej, predlagana sprememba, ki jo predlaga komisija, se mi zdi res razumna z vidika izboljšanja funkcionalnosti. Kot drugo, strinjam se z gospodom Kölnom, ki pravi, da je prediden strošek razumen in sorazmeren, ne vem točno s katerimi besedimi je to kvalificiral, ampak ja, skratka, ta predlog je razumen in ustrezno sorazmeren. Imam pa vprašanje za komisijo tu gre za izboljšanje, ki nam bo omogočilo, da bistveno hitreje pridemo do kazenskih evidenc državljanov tretjih držav, kajti trenutno so to vrstne poizvedbe zelo zapletene. Ampak to mora nečemu pač služiti. In moje vprašanje je naslednje. Spostavili bomo nov sistem, ETIAS. Gre za torej predhodno dovoljenje dostop eh, v EU. Ali uredba predpostavlja povezavo med tem eh, novim sistemom ETS in ECRIS. To se mi zdi zanimivo, namreč, ko nekaj ustvarjamo, eh, če tudi stane nekaj več, je interoperabilnost z drugimi sistemi bistveno bolj uh, pomembnejša zadeva. Če bomo jutri imeli državljane tretjih držav, ki bodo hoteli vstopiti v ozemlje EU in imajo kazensko evidenco, potem je to seveda treba vedeti. In isto velja tudi, ko gre za dodelitev vizumov oziroma izdajo vizumov. To je ne le tehničen, ampak tudi proračunski argument. Kaj ti? Če sredstva upravičeno namenjamo za nek namen, je pomembno eh, seveda tudi rentabilizirati eh, to potrošnjo. In eh, interoperabilnost je eden teh vidikov rentabilnosti. Moje vprašanje komisiji je, ali je interoperabilnost sistemama ETS in VIS dejansko predvidna. Ja, bomo slišali od komisije, še prej pa gospa Gardija Zabal. Hvala lepa, gospod predsednik. Nimam veliko za dodati. Prisluhnila sem gospodu Deprejo, ko je govoril o interoperabilnosti. Mislim, da je to beseda, ki jo po prožnosti največkrat uporabljamo v odboru. Gospod Deprej je poskušal vse skupaj zaviti v proračunski celofan ampak mislim, da bi morali govoriti o interoperabilnosti z Libejem, ne pa da o tem govorimo v odboru za proračun. Ampak, če si pogledamo proračunske vidike, preglednost, računovodstvo in tako naprej. In v veliki meri lahko podpremo njegove predloge, vložili bomo predlog spremembe ali dva, ampak strinjamo se s poročevalcem. Hvala lepa, želi še kdo besedo? Gospod Kolmel, se boste odzvali na, oziroma predstavnik komisije najprej. Ja, hvala predsednik. Hvala poročevalcu, gospodu Kolmelu, za izraženo podporo temu predlogu. Hvala tudi ostalim članom, ki so tudi izrazili svojo podporo temu predlogu komisije. Kar zadeva predlagane amandmaje, v tej fazi imam en komentar, ki bi ga z vami delil in sicer v zvezi z amandmajem 4, kjer poročevalec predlaga, da se poveča oziroma eh, da, da se poveča frekvenca ocenjevanj. Mi predlagamo, da to ostane nespremenjeno tri leta po začetku in potem vsaka štiri leta. Razlog za to je, da imamo že druga predvidena poročila, ki naj bi jih pripravljala EULISA in pa tudi komisija in mislim, da celokupno gledano mm, to je dovolj z veseljem, pa vam seveda podamo več informacij, če boste želeli. Kar zadeva vprašanje gospoda Depreja, osebno menim, da je to izredno logično vprašanje. Moram pa priznati, da teh informacij ne najdem v opomniku tule, tako da se bom pozanimal in vam eh, v pisni obliki odgovoril in seveda to čim prej. Dobro. Interoperabilnost je neke vrste obsesija in eh, mislim, da to samo lahko še enkrat potrdimo. Gospod Kölmer, zaključek. Hvala lepa, gospod predsednik, najlepša hvala kolegicam in kolegom, hvala lepa tudi predstavnikom komisije za povedano. Veselim se že napovedanih predlogov sprememb in seveda bomo do sedaj pripravljene amandmaje še enkrat preučili, tudi upoštevajoč pripombe predstavnika komisije. Vseeno pa so v tem trenutku nagiban k temu, da predlagane časovnice, kar zadeva ocenjevanje. Vendarle razumemo kot eh, ustrezne in če se te ocene že izvajajo, potem eh, lahko tudi takšna poročila pripravljamo. Eh, tako da to ne bo nobeno dodatno delo, ocena je ocena, če razpolagate s poročili iz drugih. Eh, področji, mislim, da se to lahko uporabi potem tudi za ekvis. Ampak bomo zadevo še enkrat preučili. Hvala lepa vsem in eh, veseli me, da kolegi podpirajo ta predlog. Hvala. Hvala, gospod Kölmel. Rok za vložitev amandmajev 15. november, 4. decembra, glasovanje v odboru za proračun in vodilni odbor Libe bo odločal 24. januarja. S tem smo zaključili z dnevnim redom, karkoli pod točko razno, me. Naš naslednji sestanek bo 22. ta mesec in nedvomno tudi 23. novembra. Vse je zaključeno. Hvala lepa.